Naslednja točka na eh, dnevnem redu je vlaganje v tehnologije z nizkimi emisijami oglika. Eh, začeli bomo z gospodom Reulum, ki je avtor tega ustnega vprašanja. Eh, gospod Reul, imate pet minut. Hvala lepa, dobro jutro, gospod predsedujoča, gospod komisar, predstavniki sveta. Pri ustnem vprašanju Gre za to, da je leta 2007 komisija predstavila koncept z eh, ciljem, da bi spodbujala razvoj tehnologij z nizkimi emisijami oglika in da bi se te tudi kar najhitreje začelo uporabljati. Predlagani so bili konkretni ukrepi.